tako politične kot druge oblike pritiskov, da bomo v Nigeriji dejansko imeli pravega partnerja. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Preden se lotimo naslednje točke dnevnega reda, naj vam povem, da sem prejel uh, tudi obvestilo, da bi nekdo rad spregovoril eh, o poslovniku, zaradi tega, ker ni prejel uh, možnosti govora med postopkom CashDI. Naj vas spomnim, da CashDI ne pomeni obveznosti dodelitve besede osebi, ki se oglasi, temveč je možnost omejena. Tokrat sem dal možnost petim naj spregovorijo in to je običajni postopek. Sedaj imamo pred seboj šest različnih predlogov. Razprava je s tem zaključena in nadaljujemo s tem. Naslednja točka je glasovanje o šestih predlogih resolucije o situaciji v Džibutiju. Glasovali bomo o skupnem predlogu resolucije petih političnih skupin. In najprej je na vrsti predlog spremembe številka ena. dajem na glasovanje predlog spremembe številka ena. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. Skupni predlog resolucije v celoti dajem na glasovanje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno sprejeto. Dovolite naj spremenim svojo dokumentacijo, sedaj pa predlog resolucije na podlagi šestih predlogov o Nigeriji ter skupni predlog resolucije strani petih političnih skupin. Predlog spremembe številka 2 predlog številka dve, glasujmo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka ena, predlog spremembe številka ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Eh, predlagam, da preverimo tole, čeprav imam občutek, da je bilo sprejeto. Dajem torej predlog svojim na elektronsko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Split votam paragraf 18 glasovanje po delih za 18 odstavek. Prvi del, kdo je za, proti, zažani, zavrnjeno. Drugi del, za, proti, zažani, sprejeto. Sedaj pa predlog resolucije v celoti, glasujemo elektronsko, glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. So. Thank you very much for Hvala lepa za vaše sodelovanje na tem zasedanju. Okay. Mr. Odi, you have a point of order. Gospod Odi, postopkovno vprašanje. C'était simplement pour faire une observation. Samo komentarji imam k zapisniku v zvezi z včerajšnjim zasedanjem, ki smo ga prejeli v četrti točki dnevnega reda. Smo imeli politično razpravo o rezultatih irskega predsedovanja in v zvezi s kompromisom večletnega finančnega okvira. V času glasovanja v točki šest sem se oglasil v zvezi s členom 179. Torej, govori se torej o bilanci irskega predsedovanja tudi v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Mi smo glasovali o resoluciji in tu je šlo za resolucijo o političnem dogovoru o e, večletnem finančnem okviru. Mislim, da bi morali tam zapisati drugače, da je v trenutku glasovanja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 in bomo posedovali vaše sporočilo pristojnim. Mr. Posselt. Herr Präsident, nur ganz kurz. Čisto na kratko. To je bil eden najlepših plenarnih tednov mojega tedna, zato ker smo končno zasadili hrvaško zastavo. Povedati moram, da sem zelo vesel. Dolga desetletja sem si prizadeval za to. Najprej sem bil sodelavec Ota von Habsburškega, in od leta 1989 sem član tega parlamenta. To je zadnje plenarno zasedanje pred poletnimi počitnicami, zato želim čestitati vam in vsem vašim sodelovcem. Mislim, da ste upravili odlično delo v zadnjih 12 mesecih. Želim vam uh, lep in uh, zelo sončen dopust. Hvala. Hvala, to je bilo zelo lepo, ampak to ni bilo ravno postopkovno vprašanje